as far as... So, good afternoon. The uh, next item is the... Uh, do, uh, dober dan, sedaj uh, je na vrsti naslednja točka in sicer priporočilo za drugo obravnavo so strani Fosfaz Grostet o pravicah pacijentov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči. Vzela si bom štiri minute v ta namen. Predsedujoči, gospa predstavnica sveta, gospod komisar. Kar želim reči, vidimo že konec tunela v zvezi eh, s to pomembno temo, ki se nanaša na pravico pacijentov. Ne moramo še naprej ustrajati v tem zapletenem položaju. Direktiva eh, sedaj vzpostavlja in ima povsem jasne pravice za eh, uravnavanje, urejanje pravic pacijentov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, po kakšnih merilih je možno eh, poplačati eh, eh, te eh, storitve, jim povrniti stroške in podobno. Vsa ta vprašanja najdemo sedaj v osnutku direktive. Dovolite pa, da se zlasti zahvalim belgijskemu predsedstvu za odlične prispevke v času svojega predsedovanja. To je bilo odločilnega pomena, kaj ti podariti je potrebno, da številne članice niso želele te direktive. Eh, in gre za pravo pomankanje eh, odgovornosti. Potem John Bowis, eh, poslanec in moj prijatelj, tudi njemu se zahvaljujem, ki je tudi sam sooblikoval to direktivo in sicer vedno eh, se je pri tem zauzemal za pravice pacijentov. Potem kolegica Dali in eh, drugi kolegi, ki so vsi aktivno prispevali k uspešnim eh, pogajanjem. Brez njih vse to ne bi bilo mogoče. Zakaj gre in eh, kaj vse to pomeni za pacijente? Eh, zaradi eh, gospo, eh, zdravstvenih eh, oziroma zaradi eh, medicinskega napredka napredka. Eh, pogosto, se pogosto zgodi, da želijo določeni bolniki, eh, naprimer, eh, izkoristiti eh, storitve čez meje, zato ker je to bolj, eh, bolj eh, pri roki ali pa, naprimer, ko potrebujejo zelo specializirano zdravljenje. Včasih je enostavno, tudi enostavno, bolj praktično, da nekdo poišče to vrstno obravnavo oziroma zdravljenje čez mejo. Tu gre za zaposlene, za študente, za pacijente, ki bodo tako lahko izkoristili mobilnost, ki obstaja obstaja v Evropski uniji zaradi jasnih zakonodajnih določb ne gre za to, da govorimo tu o nekem eh, eh, zdravstvenem turizmu. Tu, je, tu govorimo o organizacijah, ki še naprej ohranjajo eh, svojo, eh, svojo vlogo in spadajo v pristojnost posameznih držav. Ko gre za iskanje, naprimer, eh, storitev, zdravstvenih storitev druge, pa je potrebno predvideti, da se lahko eh, predvidi povračilo stroškov, ko nekje ostanejo naprimer čez noč eh, in eh, ko lahko gre za drago zdravljanje, tako da bi eh, imele države na voljo tudi ta instrument vnaprejšnjega soglasja in da bi to države članice vključile v lastno zdravstveno varstvo. Gre torej za predhodno privolenje. In vse to bi bilo uprit tudi pravnemu varstvu pacijentov. To bi omogočilo tudi še druge vrste napredka. Vsaka država bi lahko predvidela, da čim bolje informira eh, svoje pacijente lastne državljane o eh, teh možnostih. Vse to bi potekalo tako, da bi bilo poenoteno, pacijenti bi tako imeli na voljo jasne informacije. Ko gre za vračanje stroškov, ga, eh, to je vprašanje, ki ga lahko vidimo kot glavno prepreko, pa se tu lahko zla, bodi si izkoristi poseben mehanizem. Eh, a in sicer po katerem eh, bodi si eh, pacijent dobi ta eh, sredstva ali pa jih dobi nazaj po opravljenem zdravljenju na tak način bi bili ljudje manj prepuščeni sami sebi, eh, prišlo bi lahko do ustrezne diagnoze. Naj sklenem, zahvaljujoč evropskemu sodelovanju na področjih, kot so ta evropska mreža referenc, imajo pacijenti sami lahko dostop do zelo specializiranih zdravstvenih storitev, eh, tako prihajajo do več izkušenj, potem izmenjave terapevtskih in drugih izkušenj. Tako da si lahko danes rečemo, da smo dosegli cilj. Zahvaljujem se še enkrat vsem kolegom in rečemo lahko, da eh, tako gradimo eh, Evropo zdravja. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Gjuri v imenu sveta. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, gospa Grstet, Spoštovani poslanci, nadaljevala bom v svojem maternem jeziku, torej v mačarščini. Zelo vesela sem, da lahko danes razpravljamo o pravicah pacijentov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Vesela sem, da lahko sodelujem pri tej razpravi v Evropskem parlamentu. Zelo pomemben trenutek je to. Po dveh letih in pol prehajamo namreč k zaključku tega dosjeja. Naj se najprej zahvalim vsem tistim, ki so omogočili, da smo prišli do te točke. Gre za Španijo in Belgijo, ki sta predsedovali pred Mačarsko hvala za odlično delo, ki sta ga opravili obe predsedstvi pri dosegi soglasja v svetu. V imenu sveta bi se rada zahvalila tudi Evropskemu parlamentu za odlično sodelovanje in za pripravljenost na kompromis. Mislim, da bo ta sporazum koristil pacijentom povsod po Evropski uniji. Mislim tudi, da je to pomemben korak naprej pri zagotavljanju pravic pacijentov v Evropski uniji. Pogovori nikakor niso bili lahki, vendar pa so bili vedno konstruktivni. Vedno smo skušali najti kompromis. Vem tudi, da razprave znotraj parlamenta niso bile lahke. Poročilo, o katerem boste glasovali jutri, pa je rezultat kompromisa, ki je bil dosežen med političnimi skupinami. Torej, rada bi se zahvalila vsem tistim, ki ste prispevali k dosegi tega kompromisa. Najprej bi čestitala gospe Krostet in pa vsem poročevalcem v senci, brez katerih te zakonodaje ne bi mogli sprejeti. Prepričana sem, da bo ta nova zakonodaja poskrbela za ravnotežje med pravicami pacijentov in pa obvezami držav članic, ki morajo zdravstveno varstvo organizirati znotraj svojih meja. Uspeli smo doseči spremljive rešitve za številne probleme. V prvi vrsti smo našli rešitev, kar zadeva kakovost zdravstvenega varstva. Našli smo rešitev glede predhodne odobritve in pa glede povrnitve stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva. Poleg tega smo našli sporazum tudi za pacijente, ki trpijo za redkimi boleznimi. Poleg tega pa smo se dogovorili tudi, da bomo v svetu še naprej razpravljali o tako imenovanem e-zdravstvu. Dosegli smo sodelovanje med državami članicami in našli rešitev, ki spoštuje tudi odločitev Evropskega sodišča. Sedaj bodo pacijenti lažje koristili zdravstvene storitve znotraj Evropske unije in zaradi tega bi rada izpostavila tudi pomen nacionalnih kontaktnih točk. Medsebojno priznavanje receptov je ravno tako pomembno. Poleg tega pa je pomembna tudi zaveza oziroma obveza držav članic, da sodelujejo druga z drugo. uredba 883 je izjemno pomembna, zagotavlja namreč eh, večjo gotovost za pacijente. Države članice bodo zavadzovala načela, ki so jih sprejele vse tri institucije. In sicer gre tukaj za enakost in za solidarnost. Poleg tega pa smo si prizadevali tudi za dosego večje učinkovitosti pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. Dame in gospodje, mađarsko predsedstvo želi to zakonodajo tudi udejaniti. Vse, kar je potrebno še storiti, je jezikovni pregled zakonodaje in ko bo to storjeno, bo ta zakonodaja tudi objavljena v uradnem listu Evropske unije. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste prispevali k temu pomembnemu dokumentu. Gospod Dali, v imenu komisije beseda je vaša. Hvala lepa. Predsedujoča svetu, poročevalka, dragi kolegi, čestitam parlamentu, da je bil dosežen sporazum glede te zelo pomembne zakonodaje. Še prav posebej sem hvaležen poročevalki, ospe Grosted, poročevalcem v senci za opravljeno delo in za prizadevanje za pravice pacijentov. Rad bi se zahvalil tudi Belgiji in Španiji za opravljeno delo na tem dosjeju. Prepričan sem, da bo nova direktiva predstavljala obsežna in pa enotna pravila za pacijente povsod po Evropski uniji. Poleg tega bo uvedla tudi novo sodelovanje med 27 različnimi zdravstvenimi sistemi. Dosega tega rezultata pa nikakor ni bila lahka. Spominjam se, ko sem lansko leto pričel s svojim mandatom, da so potekala eh, pogajanja na tem področju in da so se znašla v slepi ulici ta direktiva je potreba, eh, kaže potrebo po političnem vodstvu, kaže, da je pomembna odločnost, eh, ko gre za odločitve, ki so pomembne za naše državljane. Zakonodajalci ne smemo dopustiti, da bi Evropsko sodišče odločalo na mesto nas. Če pacijenti ne uživajo ustreznih pravic, potem se obrnejo na sodišče, ki odloča. Zakonodajalci si pa moramo zagotoviti, kako zagotoviti pravice državljanov. Naj povem nekaj besed o direktivi. Prvič, direktiva jasno kaže, da morajo vse države članice zagotavljati ustrezno zdravstveno varstvo. Na ta način bo prišlo do zmanjšanja neenakosti pri zdravstvenih storitvah, poleg tega pa bo prišlo tudi do zmanjšanja zamud znotraj Evropske unije. Evropski pacijenti eh, se bodo lahko sami odločili, kje želijo prejemati eh, zdravstveno pomoč. Če bodo zamude oziroma čakalne vrste predolge, potem eh, bo pacijent lahko odpotoval v drugo državo in eh, dobil tudi povračilo stroškov. Vendar pa je potrebno natančno definirati, eh, kaj pomeni predolga čakalna doba. Pacijenti bodo lahko sami izbrali, kje in pri kom želijo prijeti zdravstvene storitve. Evropska komisija pa bo natančno spremljala, kako evropske države izvajo direktivo v tem pogledu. Poleg tega bo direktiva zagotovila pacijentom informacije o zdravstvenih storitvah in pa o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Pri tem bodo pomembno vlogo igrale nacionalne kontaktne točke. Tretjič pa gre tukaj za kakovost zdravstvenega varstva gre za preglednost in pa odgovornost, kar zadeva nacionalne standarde. To bo vodilo k določeni harmonizaciji znotraj Evropske unije, ko gre za kakovost zdravstvenih storitev. In ne nazadnje, ta direktiva predstavlja tudi temelj za evropsko sodelovanje na področju zdravstvenega varstva. Prepričan sem, da bodo vse države članice ugotovile, da lahko pridobijo veliko, če bodo sodelovale. To je primer solidarnosti v Evropski uniji. Zato pozivam države članice, da poskrbijo za napredek, kar zadeva e-zdravstvo in pa tehnologijo na področju zdravstvenega varstva. Mislim, da moramo zagotoviti boljšo zdravstveno varstvo, boljše zdravstvene storitve za naše državljane. Gospod predsedujoči, kompromis, ki ga imamo pred seboj, kaže duh te direktive. Zagotoviti želimo zdravstvene in sicer kakovostne zdravstvene storitve za uh, naše pacijente in sicer povsod po Evropski uniji. To je dober prispevek k izgradni Evrope zdravja in kakovostnih zdravstvenih storitev. Evropska komisija pa dvomi, da bodo zakoni, ki naj bi jih komisija sprejela v prihodnosti v povezavi tem, izvedbeni akti. Gre za zakone v skladu z členom 290 o delovanju Evropske unije. Najlepša hvala. Gospod Lize. Minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa predsedujoča svetu. Ja, to je pomemben dan za pacijente v Evropski uniji. Zdi se mi nespremljivo, da smo sedaj sicer imeli pravico, da se zdravimo v eh, drugi državi članici, to pravico nam je omogočilo Evropsko sodišče, da pa številne države članice te pravice niso tudi uresničile in eh, vsak pacijent se je moral torej ponovno obrniti na Evropsko sodišče. Tukaj se mi zdi, da gre za ciničen odnos. Gre za zavlačevanje in za upanje, da bo pacijent umrl, preden bo sprejeta odločitev Evropskega sodišča. To se mi zdi nespremljivo. Pacijenti so tudi, če je bila sodba eh, sprejeta, imeli velike težave. Zato eh, poročilo gospe Grosted predstavlja eh, velik napredek eh, in sicer eh, v povezavi z eh, nacionalnimi kontaktnimi eh, točkami. Na ta način se premikamo k Evropi pacijentov, k Evropi zdravja, kot je dejal eh, že komisar. Nimam več veliko časa, zato bi se rad zahvalil poročevalki, poročevalcem v senci, eh, Johnu Dalju kot komisarju, predvsem pa Johnu Bowisu, ki sedi na tribuni in ki je pravzaprav oče te direktive. Najlepša hvala in iskrene čestitke. Thank you very much. Um, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Rod Berend, beseda je vaša. Hvala lepa gospe in gospodje. To je pravzaprav odvečna zakonodaja in upam, da bo to tudi ostala odvečna zakonodaja, da pacijenti te zakonodaje ne bodo potrebovali. V idealni situaciji eh, bodo namreč pacijenti dobili najboljše zdravstvene storitve in sicer eh, takoj v državi članici, v kateri živijo. In pravzaprav kot je dejal gospod Lize, je cinično, da moramo sploh sprejemati to zakonodajo. In sicer zaradi tega, ker države članice ne zagotavljajo kakovostnih eh, zdravstvenih storitev svojim državljanom. Raje investirajo v druga področja, kot pa v zdravstvene storitve. In to je pravzaprav velika sramota. Če pa bomo to zakonodajo vendarle potrebovali, če jo bodo pacijenti vendarle potrebovali in že to je samo po sebi dovolj hudo, potem sem vesela, da jo imamo. Zahvaljujem se kolegici Grostet in drugim kolegom za sodelovanje. Veliko smo namreč dosegli. Redke bolezni eh, so sedaj v središču naše pozornosti. Ljudje, ki eh, trpijo za redkimi boleznimi, so zmeraj bili odrinjeni nekako na rob poleg tega smo dosegli, da bodo pacijenti imeli tudi nacionalne kontaktne točke v državah članicah, kjer bodo dobili informacije o svojih pravicih. Tega do slej ni bilo. Prišlo bo tudi do izmenjave eh, najboljših praks med državami članicami. O recimo znanstvenih dognanjih. Eh, tega doslej ni bilo. Ni bilo prave koordinacije na tem področju in Vse to predstavlja velik napredek. O vsem drugem sploh ne želim govoriti. Žalostna sem, da je bilo potrebno toliko pogajanj o predhodni odobritvi in o povračilu stroškov, vendar pa smo pri tej zakonodaji pokazali, da znamo sodelovati in naš cilj mora biti, da bodo zdravstveni sistemi v vseh državah članicah tako zelo dobri, da nihče ne bo želel zdravstvenih storitev prejemati v neki drugi državi članici. Potrebno je poskrbeti za preglednost, tako da bo jasno vidno, kdo dobro skrbi za svoje državljane in kdo ne. Poleg tega je potrebno ugotoviti, kje neka država članica dosega visoke standarde in kje je določena država članica ne dosega visokih standardov. Prihajam iz države članice, kjer sem lahko precej mirna, kar zadeva kakovost zdravstvenih storitev, vendar pa vem, da v številnih državah članicah temu ni tako. Zahvaljujem se komisiji, komisarju Daliju in njegovi ekipi ki je tesno eh, sodelovala eh, z Evropskim parlamentom. Poleg tega pa se zahvaljujem Johnu Bowisu, očetu te direktive. Zahvaljujem se belgijskemu predsedstvu, ki je storilo vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi dosegli uspeh na področju te zakonodaje. Vemo, eh, da se nekateri na tem področju niso želeli premakniti in belgijsko predsedstvo je storilo zares veliko. Hvala lepa. Sorry, Najlepša hvala. Sedaj vidim gospoda Bowisa. Dobrodošli ponovno v Evropskem parlamentu. Opravičujem se, da vas nisem opazil že prej. Gospa Parvanova je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, dragi kolegi. Če pogledamo v preteklost, pred eh, štirimi leti, je Alde sprožil kampanjo za pravice eh, pacijentov. Sedaj bi se rada zahvalila poročevalki gospe Grostet, kako tudi drugim poročevalcem v Senci za eh, dobro sodelovanje in za odlično opravljeno delo. Zahvaljujem se tudi očetu te pobude eh, Johnu Bowisu. Hvala lepa, John. Evropski parlament je ostal enoten in trden eh, v pogajanjih z svetom. Zauzeli smo se za pravice pacijentov in prvič bomo imeli jasen zakonodajni okvir za pacijente, ki potrebujejo zdravstvene storitve v državi članici, v kateri ne živijo. To je velik napredek za pacijente v Evropi. Dobili bodo ustrezne informacije, poleg tega bomo poskrbeli za ustrezen odgovor na njihove potrebe. Kljub temu si želim, da bi bil odgovor na te eh, potrebe še bolj ambiciozen. Kljub temu pa razumem tudi, da države članice želijo poskrbeti za trajnost zdravstvene oskrbe. Zastopamo državljane in vemo, da države članice svoje koristi včasih postavljajo pred pravice pacijentov, nažalost. države članice niso želele sistema izmenjave informacij in sicer na ravni Evropske unije. Pozdravljamo direktivo, vendar pa menimo, da bi morali biti strogi pri izvajanju te direktive. Zagotoviti moramo korektno izvajanje eh, te eh, direktive predhodna odobritev in pa povračilo stroškov, pa potrebujete še prav posebej strok nadzor, tako da ne bo prišlo do kršitev pravic pacijentov. Kar zadeva zdravstvo na spletu, pa sem tudi razočarana, da je prišlo do velikega nasprotovanja v nekaterih državah članicah. Zaradi tega je prišlo do razvodenitve direktive na tem področju. Gospod Ali, boste, za, boste zahtevali interoperabilnost eh, znotraj te direktive? Ali bo to postala resničnost v Evropski uniji? Hvala lepa. Gospa Lambert. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Številni se boste spomnili, da je šlo za precej perečo temo, ko smo imeli prvo branje te direktive. Zaskrbljeni smo bili, da bodo tržne sile zmagale nad storitvami eh, v splošnem interesu, da bo prišlo do težav eh, pri pacijentih, ki eh, bodo želeli zdravstvene storitve koristiti izven svoje matične države. Danes je to za nami. Za tiste, ki potrebujejo nujno zdravstveno storitev, že imamo sistem znotraj Evropske unije. Ta direktiva pa se nanaša na možnost, da se pacijenti sami odločijo, kje želijo prejemati zdravstvene storitve in da bodo za te zdravstvene storitve prejeli tudi ustrezno povračilo stroškov. Gre torej za odgovor na potrebe pacijentov. Potrebno je pozdraviti to direktivo, kajti ta direktiva se ukvarja z zakonsko dimenzijo, z gotovostjo. Odgovarja na težave, morebitne težave, ki bi se lahko eh, pojavile. In tako naprej. Mislim, da je bil dosežen dober kompromis tudi glede redkih bolezni mislim, da je ta kompromis boljši kot tisti, ki smo ga imeli, ko smo o tem razpravljali prvič. Vseeno pa moramo v prvi vrsti za pacijente poskrbeti znotraj držav članic. Hvala lepa, gospod Cabranoh. Minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil poročevalcema, gospodu Bowisu in uh, gospe Grostet. Več kot dve leti je že, odkar je komisija predložila predlog uh, za uh, pravice pacijentov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, vendar pa je zgodovina te direktive še precej daljša. Ne smemo pozabiti, da gre tukaj za pravice pacijentov. Gre za oskrbo znotraj Evropske unije in to področje še ni povsem razjasnjeno. Danes veljajo enaki kriteriji za zdravstvene storitve, vendar pa obstajajo velike razlike pri zagotavljanju zdravstvenih storitev v posameznih državah članicah. Kompromis, ki smo ga dosegli, je dober. Gre za pravice naših državljanov, za pravice pacijentov, kljub temu pa je prišlo tudi do določenega popuščanja. Ta dokument je vsekakor korak v pravi smeri. Ta direktiva kaže, če tudi ni popolna, kakšne pravice imajo pacijenti, hkrati pa zagotavlja tudi dostop do informacij, pojasnjuje financiranje in izpostavlja tudi možnost zdravstvene oskrbe znotraj matične države in tako naprej in tako naprej. Upam, da se bo delo na področju te direktive nadaljevalo tudi v prihodnosti, tako da bomo storili še več za pravice pacijentov v Evropi. Hvala lepa, gospa Liotard, za dve minuti. Hvala lepa. Jutri bomo tako daleč, da bo zdravstvo postalo del notranjega trga. Gre za komercialne storitve in kot je bilo že povdarjeno, seveda je potrebno poskrbeti za zdravstvene storitve, kakovostne zdravstvene storitve znotraj držav članic. Tukaj gre za temeljno človekovo pravico, vsi morajo imeti dostop do zdravstvenih storitev in ko bomo o tem glasovali, bodo številni menili, da ko glasujejo za to direktivo, da s tem eh, koristijo eh, evropskim pacijentom, vendar mislim, da temu ni tako. Sprejem te direktive ne predstavlja pozitivnega koraka, namreč zavarovalnice bodo pacijente pošiljale v tujino, če bo zdravljenje tam cenejše. In zaradi tega bo prišlo do znižanja kakovosti storitev znotraj države. Pacijenti več ne bodo imeli izbire, ampak bodo prisiljeni odpotovati v tujino na zdravljenje. Tiste regije, ki bodo imele cenejše storitve, pa bodo avtomatično svoje pacijente prisilile, da storitve prejemajo doma. Tako da ti pacijenti potem ne bodo imeli možnosti izkoriščati teh pravic, o katerih govori ta direktiva. Na ta način se bo kakovost zdravstvenih turistov zmanjšala. Primer lahko preberemo v štandardu. In prepričana sem, da bomo imeli še veliko takšnih primerov. Vsak pacijent ima pravico do kakovostne zdravstvene oskrbe v lastnem jeziku in v bližini svoje družine, doma. Evropska unija pa sedaj uspodbuja prejemanje zdravstvenih storitev v tujini. Kdor si tega želi, naj jutri glasuje za to direktivo, kdor se strinja z mano, pa naj glasuje proti. Thank you, Mr. Rossi, one and a half minutes. Hvala lepa, gospod Rosi, minuta in pol. Spoštovani kolegi, direktiva se osredotoča na kritične točke. Po trialogu je prišlo do uravnoteženega besedila, ki se osredotoča na kakovost zagotavljanja zdravstvenih storitev, na povračilo stroškov, na preventivo, na sodelovanje in sicer čezmejno sodelovanje in na eh, e-zdravstvo. Eh, e vsem pacijentom moramo zagotoviti pravico do čezmejnih zdravstvenih storitev, pri tem pa seveda ne smemo upogumljati zdravstvenega turizma. Pacijenti, ki bodo prejemali zdravstvene storitve v eh, tujini, bodo seveda povračilo morali dobiti v matični državi. Zagotoviti je potrebno predvsem minimalen standard zdravstvenih storitev. Tega smo si želeli, vendar to nažalost, tega nažalost nismo mogli doseči. To besedilo je podobno uh, besedilom uh, za področje Alzheimerjeve bolezni. Gre za poskus, da dosežemo integracijo oziroma povezavo med različnimi državami članicami. Želimo spostaviti boljšo koordinacijo. Pri tem eh, pa v spredje postavljamo interese naših državljanov. Najlepša hvala. Gospod Šegedi za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Državna sekretarka. Sem za čezmejno zdravstvo, sem za pravice pacijentov. Številni primeri kažejo, da pacijenti potrebujejo čezmejne zdravstvene storitve. Poznamo luksemburški primer. Nažalost pa obstajajo velike razlike med državami članicami in sicer med vzhodnimi in zahodnimi državami članicami. Te razlike so globje od zgolj ekonomskih razlik. Gre tudi za pomankanje priložnosti in zaradi tega mislim, da bi Evropska komisija morala poskrbeti za zmanjšanje teh razlik. Če bomo poskrbeli za kakovostne zdravstvene storitve v vseh državah članicah, potem bomo zmanjšali potrebo po čezmejnih zdravstvenih storitvah. Poleg tega pa verjamem tudi, da je pomembno vzpostaviti koordinacijo, kar zadeva zdravljenje posameznih bolezni. Vsi imamo pravico do tega in ne moremo dovoliti, da bi mađarskega pacijenta zdravili drugače kot švedskega pacijenta. Hvala lepa, gospod Fjellner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To bo eno izmed najpomembnejših glasovanj, ki sem ga sam doživel v Evropskem parlamentu namreč zadeva vse državljane Evropske unije. Gre namreč za pomembno vprašanje življenja ali smrti in to je tudi temelj evropskega sodelovanja. Tukaj gre za tiste, ki našo pomoč najbolj potrebujejo, za bolnike, za pacijente. To, kar smo dosegli, je zagotovo kompromis. Vem, kako si je kolegica prizadevala za ta kompromis. Želeli smo doseči še več, predvsem v Evropski ljudski stranki. Zdravstveni turizem naj bi vodil v propad zdravstvenega varstva v državah članicah. To, kar smo dosegli sedaj, pa predstavlja zares velik napredek. mislim, da je to rezultat, ki smo ga dosegli ne zahvaljujoč levici, ampak kljub levici. Na švedskem nimamo prehodne odobritve, o tem smo dolgo razpravljali, vendar pa tega nismo dosegli. Sedaj pa je naloga držav članic, da poskrbijo za uresničitev te zakonodaje, da uresničijo pravice pacijentov in Evropska komisija bo udejanjenje te zakonodaje natačno nadzorovala. Najlepša hvala, gospod Parnjo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod predstavnica sveta. Najprej moram reči, da smo zelo zadovoljni z napredkom, ki smo ga dosegli pri tej direktivi, o kateri bomo jutri glasovali. Več let je bilo sodišče Evropske skupnosti edino, ki je odločalo o čezmejnih zdravstvenih storitvah mobilnost pacijentov je vse bolj prisoten pojav, pravzaprav je postalo že nekaj vsakodnevnega. Ne smemo pa mešati mobilnosti pacijentov z zdravstvenim turizmom, ki se je tudi razvijal v zadnjih letih. Zdravstveni turizem se je nažalost izkazal za nekaj dobičkonosnega in tudi predsedujoči prekinja, če lahko prosim govorite bolj počasi. Ali je moj vid? Bom govoril bolj počasi, gospod predsedujoči. Če se Anglež odpravi v Francijo zato, ker bi tam želel priti hitreje na operacijo, to lahko stori in takih primerov je veliko. Vendar zdravstvena storitev ne bi smela biti obravnavana kot blago, temveč kot nekaj, kar zagotavlja enakopravnost med vsemi. Zato smo v zadnjih treh letih branili načelo predhodne odobritve v državi, kjer se bodo izvajale zdravstvene storitve v bolnišnici ali izven bolnišnice. Hvala lepa. Tako gospe Grosted kot gospe Rotberend za to poročilo. Mislim, da sta dosegli velik napredek tudi pri povračilu stroškov pri vzpostavitvi nacionalnih kontaktnih točk, pri vzpostavitvi mreže za zdravljenje redkih bolezni in pri vzpostavljanju večjega sodelovanja med državami članicami. Gospod in gospodje, naše delo ni zaključeno, storiti moramo več, storiti moramo več, kot smo dosegli. Le na tak način bomo odpravili neenakosti, ki se še vedno pojavljajo v Evropi. Vem, da lahko skupaj dosežemo to, da bi vsi imeli enakopravne pravice do zdravljenja. Hvala. Hvala lepa, gospa Lepaž, za minuto in pol. <clears throat> gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa ministrica, Ta sporazum naj bi privedel do večje pravne jasnosti, kot je rekel že kolega. Do sedaj je odločalo vsem skupaj sodišče Evropskih skupnosti. Zato bi morali biti hvaležni poročevalki, gospe Grostet, vsem poročevalcem v Senci in tudi gospodu Daliju. Določbe bodo izboljšale kakovo zdravstvenih storitev, zmanjšali se bodo stroški, bolj natančno bodo opredeljena pravila za povračilo stroškov. Omenja se tudi načelo predhodne odobritve za težje zdravljenje, za specialistično zdravljenje, za bolnišnično zdravljenje, zlasti za tista, kjer bolnik nosi večje tveganje. Pacijentom ne bi smeli preprečiti zdravljenje v tujini, vendar bi se morali izogniti zdravstvenemu turizmu. Poleg tega pa ne bi smeli ogrožiti tudi socialnih sistemov. Vseeno pa ne vem, kako bo potekalo samo izvajanje direktive namreč lahko bi prišlo do neenakosti med pacijenti v posameznimi državami članicami. Kaj pomeni razumni roki? Termin razumni rok ne bi smel ogrožati potreb pacijentov. Poleg tega moramo biti zelo pozorni na to, kakšne finančne postopke bodo spostavili države članice. Pacijenti, zasi najbolj revni pacijenti, ne bi smeli vnaprej plačevati previsokih stroškov. Vemo, da lahko pride tudi do upravnih stroškov in to lahko zmanjša pravice pacijentov. Pomembno je tudi to, kako se bo zagotovilo povračilo stroškov. Če bo v eni državi zagotovljeno minimalno povračilo, v drugi pa celotno povračilo, bodo potrošniki spet v neenakem položaju. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Turmes. Eh, Spoštovane dame in gospodje, dragi John ta direktiva daje jasne in pregledne pravila. Na ta način bo do čezmejne zdravstvene storitve urejene pregledno in v skladu z zakoni in ne več samovoljno, kot je bilo v preteklosti. Vendar pa je potrebno to direktivo sedaj tudi izvesti in to je naloga vlad držav članic. Ta direktiva pa je preprečila to, o čemer so sanjali nekateri v komisiji, pa morda tudi tukaj. In sicer gre za odprtje meja z namenom izboljšanja zdravstvenih storitev v državah članicah. Ponosen sem na to, kar smo dosegli v tem parlamentu v sodelovanju z gospod Grostet dosegli smo neke vrste ravnotežje, kar zadeva zdravstveni turizem in pa nacionalne zdravstvene sisteme. Kvalitativnih razlik med zdravstvenimi sistemi ne moremo rešiti s pomočjo te direktive, ampak z zadostnimi investicijami znotraj držav članic. Veselilo bi me, gospod Dali in komisija, če bi sedaj, ko imate to direktivo osredotočili na socialno varstvo. To je namreč tisti temeljni sistem. Izvajate več pritiska na države članice. Namesto, da uvajate novo liberalizacijo. You, Hvala lepa, gospa Swinburne. Hvala lepa ta direktiva predstavlja konkretne korake na poti k večanju pravic bolnikov v celotni Evropski uniji. Izvajanje te direktive bo imelo pomemben vpliv tudi v Walesu, v mojem volilnem okražju. okrožju. Namreč skupščina v Walesu ima določene pristojnosti na področju zdravstvenih storitev, predvsem nam je na srečo uspelo rešiti problem povračila stroškov. Države članice in regionalni plačniki bodo sami odločali na podlagi predhodne odobritve v zvezi s tem, koliko sredstev se bo povrnilo. Mislim, da so zdravstveni sistemi že tako ali tako preobremenjeni, zato bo to veliko pomoč pri razbremenjevanju. Hvala lepa vsem kolegom, tudi nekdanjemu kolegu Povisu za izboljšavo celotnega zdravstvenega sistema. Mislim, da bomo s tem dvignili standarde v Evropski uniji in pacijentom omogočili večjo izbiro. Hvala lepa, gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Namen te direktive je že od samega začetka zelo jasen. Gre za zdravstvene storitve, za liberalizacijo zdravstvenih storitev v korist vseh družbenih skupin. Pomembno je, da se te storitve razširijo v Evropski uniji. Zdravstvene storitve so sedaj pravzaprav postale storitve, kot jih poznamo na drugih področjih. Vendar bo nažalost to povzročilo tudi razlike med državljani, predvsem zaradi tega, ker nekateri ne bodo imeli dostopa do zasebnih zdravstvenih storitev. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vnešenih v to direktivo in te spremembe bodo negativno vplivali na mnoge države, tudi na portugalski sistem, ki bo moral nositi veliko više stroške. Evropska unija sicer omejuje proračune na nacionalni ravni, tudi ko gre za zdravstvene storitve in s tem samo obremenjuje proračun. Vendar pa nikoli v proračunskih sredstvih ne omenjate zdravstvenega turizma in tistih, ki ponujajo zdravstvene storitve. Namen tega predloga sicer je, da se spodbudijo zdravstvene storitve, da se razširi njihov trg, vendar ste se omejili izključno na ta vidik, niste pa poskrbeli za pravice pacijentov. Že leta 2007 smo o tem govorili. In takrat smo iz direktive Bolkenstein izključili zdravstvene storitve. Tokrat pa smo skušali vseeno to načelo veljaviti. Hvala. Hvala lepa, gospod Paška. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa državna sekretarka. Moram reči, da sem razočaran stališčem, ki ga je svet zauzel do direktive o uveljavljanju pravic pacijentov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. V prvem branju niste sprejeli mnogih dobrih predlogov sprememb Evropskega parlamenta. Evropski parlament je podal predloge, s katerimi bi že v prvem branju znatno izboljšali določbe te direktive o zdravstvenih storitvah. Pacijenti bi v upravičenih primerjih pod pravili morali imeti možnost dostopanja do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo tudi v drugi državi članici. V pripravi poročila smo v drugem branju obravnavali to tematiko, prvotno stališče parlamenta smo ohranili, vendar se mi zdi, da smo sedaj odpravili pomankljivosti na področju preglednosti. Besedilo temelji tudi na sodni praksi sodišča Evropskih skupnosti in mislim, da ponuja boljše možnosti evropskim državljanom na področju zdravstvenih storitev in tudi večjo enakopravnost. Zato bi morali to čim hitreje začeti izvajati v praksi. Hvala lepa, gospod Ronculi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravna pot je bila zelo dolga, dolga več let. Jutri bomo zelo verjetno izglasovali predlog, ki bo predstavljal pravno podlago za številne državljane, ki morajo potovati v tujino, zato da se lahko poslužijo zdravstvenih storitev. To ne velja samo najbolj obveščene in najbolj bogate pacijente. To velja za vse pacijente, ki jim je Evropsko sodišče že večkrat potrdilo pravice, ki jim pripadajo. Sedaj uporaba zdravstvenih storitev čez mejo ne bo podobna skoku v prazno. Še vedno obstajajo določeni upravni, gospodarski in jezikovni problemi, ki jih bo treba razrešiti, ampak država bi lahko od bolnika, ki bo zahteval zdravljenje v tujini, zahtevala vnaprejšnjo odobritev. To je pomembno zaradi ohranitve zdravstvenega sistema. Verjetno bi lahko pri določenih točkah storili več, zato da bi zavarovali pacijente, naprimer, ko gre za preventivno obveščanje, ki bi državam članicam omogočalo, da vnaprej predvidijo zdravstvene stroške. To naprejšnje obveščanje je zaenkrat prostovoljno. Ampak moram reči, da sem res vesela, da lahko sodelujem v tej razpravi. Gre za prečno razpravo, ki pa vseeno temelji na skupnem imenovalcu in sicer je skupni imenovalec želja, da se zaključi kalvarija številnih pacijentov. Mislim, da smo končno prišli do te točke. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsedojoči, predsedojoča svetu, gospod komisar, razumem nalogo politike, da prispeva k izboljšanju kakovosti življenja. Na področju zdravstva to zagotovo ni lahka naloga, to je naloga v prvi vrsti držav članic, ki morajo zagotoviti najboljše zdravstvene storitve, ne glede na prihodek pacijentov in ne glede na to, kje pacijenti živijo kljub temu pa bodo vedno obstajali primeri pacijentov, ki bodo zdravstveno pomoč iskali v tujini ali pa jo bodo morali iskati v tujini. In ta direktiva končno daje pravni okvir za takšne primere. Na ta način se bomo izognili nepotrebnim birokratskim oviram in eh, nepotrebnim prekomernim finančnim obremenitvam ta direktiva je po mojem mnenju po dolgih pogajanjih velik uspeh. Pri izvajanju pa bodo potrebna prizadevanja držav članic. Upam, da boste še naprej delovali v tej smeri, da boste izvajali pritisk na države članice, kajti direktive nam koristijo le, če so tudi dejansko izvedene. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti, tudi za izboljšanje področja preventive. Želimo namreč ustrezne zdravstvene storitve, kakovostne zdravstvene storitve po kar najnižjih možnih cenah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ries. Mikrofon za govornico. gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa ministrica. Rekla sem, da bi se tudi sama rada zahvalila poročevalki gospe Grostet, ki je upoštevala tudi tiste pripombe, ki jih je podal nekdani kolega John Bowis, tako da lahko danes čestitam tudi njemu. Tudi belgijsko predsedstvo je odigralo pomembno vlogo. Belgijsko predsedstvo je res storilo vse za to, da smo dosegli ta kompromis kompromis je bilo zelo težko doseči, kajti mnenja so bila deljena. Direktiva o čezmenih zdravstvenem varstvu in storitvah je zelo pomembna, čeprav se nanaša na samo en odstotek zdravstvenega proračuna. Vseeno je tu treba podariti simbolni pomen in sicer vsak evropski državljan ima sedaj pravico da, do zdravljenja v tujini, za kar lahko zahteva tudi povračilo stroškov. Pomembno je bilo, da smo jasno določili pragove, zato da se izognemo zdravstvenemu turizmu, istočasno pa smo s tem unesli tudi zadostno mero fleksibilnosti v besedilo. Tako da se zahteva postavljanje diagnostike in stroškov na obeh stranih meja. Zaključujem, gospod predsedujoči, gre za prvi zelo pomembni korak, vendar je treba storiti še več korakov, še se bo treba boriti za to, da spostavimo Evropo zdravja, ki si jo vsi želimo. Hvala lepa, gospod Šimanski. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa poročevalka. Idealnih pravic ni, obstajajo prednosti in pomankljivosti, vendar ta direktiva zagotovo nudi več upanja, kot zbuja strahu. Evropa še vedno obstaja celina številnih kontrastov in razlik. To velja tudi za zdravstveno varstvo. Vse več strahov izražajo revne države, tiste države, ki se še vedno uspenjajo. Pomembno je, da poskrbimo za ustrezne spremembe zdravstvenih sistemov tudi v teh državah in sicer s čim manjšimi stroški. Paradoks te direktive pa je, da bo ta direktiva sprožila številne reforme in ljudi opozorila tudi na to, da je zdravstveni sistem premalo financiran. Pa ne samo zaradi tega, ker nimamo na voljo dovolj finančnih sredstv, temveč tudi zaradi političnih napak in zaradi spodkopavanja ključnih elementov v samem zdravstvenem sistemu. Dobro je, da ta direktiva vsebuje tudi varovalno klauzulo. Hvala. Hvala lepa, gospa Wills. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu lahko hitro vodi k temu, da se bo zdravstvo obravnavalo kot neka splošna storitev Mi nasprotujemo temu, da bi bili pacijenti stranke in da bi bila komercialna vrednost eh, pomembna pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. Čezmejno zdravstveno varstvo bo vodilo v veliko konkurenco eh, na področju zdravstvenega varstva znotraj Evropske unije. Zavarovalnice bodo namreč pacijente pošiljale tja, kjer bo zdravljenje cenejše. Tako bodo morali pacijenti morda potovati nekaj sto kilometrov stran od svojega doma. Takšno zagotavljanje zdravstvenih storitev bo sledilo logiki trga, namesto da bi na prvo mesto postavljalo pacijente. Kolegice in kolegi, ali želite zdravstveni turizem na tem tako občutljivem področju ali želite, da bi pacijenti prejemali kakovostne zdravstvene storitve doma. Potrebno je zagotoviti enakovredne zdravstvene storitve povsod. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Rosbah. Ingen syge mennesker ønsker at drage til et fremmed land, hvis behandlingen. Hvala lepa. Noben pacijent ne želi odpotovati v tujino, če lahko doma dobi ustrezno zdravstveno skrbo. Vendar je besedilo, ki ga imamo trenutno pred seboj, najboljše, kar smo ga lahko sprejeli. To je največ, kar smo lahko dosegli. S tem nismo uničili zdravstvenih sistemov, pacijenti pa imajo istočasno možnost, da izberajo boljše zdravljenje v tujini. Pacijenti lahko gredo v tujino na zdravljenje, če isto zdravljenje ne obstaja v državi, odkudar prihajajo pacijenti. ali bi bilo možno za redke bolezni zdravljenje izvajati izključno v določenih centrih v Evropi. Morda bi bilo to dobro, kajti pacijenti bi od tega imeli veliko večje koristi. To sicer ne pomeni, da bodo države članice lahko izvažale svoje zdravstvene storitve. Je pa res, da besedilo tega izredno tudi ne zanika. Še enkrat hvala vsem za opravljeno delo. Thank you. Now, Mrs. Lukačev. Hvala, gospa Lukači Jevška. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. Najprej bi na začetku čestitala poročevalki gospe Grostet, ki je opravila zelo težavno delo. To ni bilo lahko zaradi razhajanj glede tega med državami članicami, tudi med njihovimi zdravstvenimi sistemi. E, kompromis med pričakovanji in pa. Uh, potrebnimi zmogljivostmi. Zato je bilo potrebno zelo veliko eh, strokovnosti. Ta direktiva, ki eh, govori o pravicah pacijentov za čezmejno zdravstveno varstvo, je nekaj, kar države članice pričakujejo, zlasti tiste, kjer eh, tiste države, ki imajo omejen dostop do eh, specializirane oskrbe oziroma zdravljanja. In eh, tu smo uspeli tudi premostiti blokade s strani nekaterih držav, kajti dostop pacijentov in možnost uporabe teh storitev potem doseči tudi, da se jim določene stroške povrne, vse to je zelo pomembno. In uh, to bo tudi pozitivno vplivalo ne le na zdravje pacijentov, temveč tudi na same zdravstvene sisteme in uh, sisteme zdravja v posameznih državah. Bo usmerjeno bolj k, pacijentovim, eh, k mobilnosti pacijentov in premoščanje vrzeli tudi pri posredovanju in ponujanju storitev. Señor presidente, creo que es de justicia agradecer a los Hvala, predsedujoči. Mislim, da je edino pošteno, da damo svoje priznanje gospej Grostet in sodelavcem, kaj ti gre za zdravje in ta nova določba bo pomenila, da da bodo pacijenti lahko uživali svobodo pri dostopanju do zdravstvene oskrbe in varstva, kadar jih potrebujejo. Na tem bo potrebno tudi skupaj delati, kljub temu pa nam je to omogočilo sedaj, da gremo naprej, eh, kot je tudi povedala gospa Rod eh, Berendt. Vse to pomeni tudi varnost, povečevanje mobilnosti med državami. In potrebno bo ponarediti seveda še več. Gospod Uški. Děkuji vám, pane eh, predsedo, dámy a pánové. Hvala, predsedujoči, gospe in gospodje. Tisti med vami, ki eh, ste. Eh, bili eh, nekaj časa eh, tu prisotni, boste vedeli, da gre za poročilo, ki naj bi omogoča, omogočilo večjo mobilnost na tem področju v Evropi in tu je potem prišlo do sklepa, da zasluži eh, področje zdravstvenega varstva in čezmejnega zdravstvenega varstva še posebno eh, poglavje oziroma poseben dokument. Opis pravic eh, pacijentov do prostega gibanja, do mobilnosti v Evropi pri iskanju zdravstvenih storitev. Zato, da bi prišli do ustreznega varstva. Eh, pogosto gre pri eh, evropskih zavezah bolj za zastave, za tisto, kar je moč zlasti pokazati in izpostaviti. Tu je tudi vprašanje visokih stroškov in podobno. Lahko rečem, da to ni točno tisto morda, kar smo želeli, vendar pa je korak v pravi smeri in poročeval sem se zahvaljujem. Hvala lepa. Gospod Šnelhardt. Pozdravljam to direktivo. Rad bi spomnil na to, da se je zdelo, da bo ta zakonodaja spodletela. Poročevalki in celotni ekipi se zahvaljujem, seveda pa tudi belgijskemu predsedstvu. Zahvaljujoč njihovemu delu imamo sedaj pred seboj rezultat, s katerim smo lahko zadovoljni še prav posebej pozdravljam, da imajo države članice pravico, da omejijo zdravljenje v tujini. To je v tej direktivi jasno definirano. Mislim, da imamo sedaj odločitev, ki omogoča odgovoren pristop k zagotavljanju zdravstvenih storitev. Jasno je opredeljeno tudi, kdaj lahko pride do zavrnitve zdravljenja v tujini komu bomo s tem pomagali, 60 milijonom državljanov, ki so na čakalnih seznamih za uh, transplantacijo. Poleg tega pa bomo s tem pomagali tudi drugim. S tem bomo, upam, da zmanjšali čakalne vrste in pomagali bomo milijonom, ki se spopadajo z redkimi boleznimi in ki bodo na ta način lahko dobili kakovostne zdravstvene storitve, če že ne doma, pa v tujini. Mislim, da s tem ne bo prišlo do razvoja zdravstvenega turizma v Evropi in mislim, da je zaskrbljenost eh, leve strani eh, te dvorane posem neupravičena. Hvala, gospa Estrelja. Obrigada, Hvala, predsedujoči. Ta predlog je rezultat eh, neotrudnega dela in pogajanj. Zahvaljujem se gospodu Wallisu, eh, potem tudi gospej eh, Rothperent, gospej Grostet za vse to delo in potrebno je tudi pozdraviti napredek, do katerega je, do katerega je prišlo. Sedaj imamo več jamstev za boljšo kakovost zdravljenja. Menim pa, da bi lahko šli še dlje, zlasti z vidika zagotavljanja boljše kakovosti. Večina pacijentov, zlasti tisti, ki prihajajo iz občutljivejših eh, skupin, ne bi, se ne bi želeli zdraviti v tujini, prvi zaradi jezikovnih pregrad, pa tudi zaradi premalo eh, družinske eh, podpore. Bojim se, da v državah, ki eh, nimajo, eh, ki imajo eh, posebne sisteme, zdravstvene sisteme, ki niso uprit tem predlogom in to bi pri njih lahko pripeljalo potem do ukrepitve pravzaprav trga teh storitev za bogate in da bi to samo še poglobilo neenakosti za vidika zdravja. Gospa McGuinness. Hvala lepa, predsedujoči. Kot drugi tudi sama pozdravljam to razpravo, zahvaljujem se poročevalki. Mogoče bom nekoliko previdnejša glede tega kot drugi. Ne bi bilo dobro misliti, da od sedaj naprej, ko bomo imeli čezmejno, eh, čezmejno varstvo, da bo pa vse v najlepšem redu. Eh, Komisar je rekel, da je jasno, da imajo vse države članice dožnost, da investirajo doma. E, tako da vidim, da prikimava, kar pomeni, da sem ga pravilno citirala. In tu so države, ki se tega ne držijo in eh, tudi moja država je med njimi, morajo to upoštevati in slišati to sporočilo. Eh, tu je tudi pogosto veliko protestov na Irskem, eh, ko se zapirajo lokalne bolnišnice in ko ni več teh storitev na lokalni ravni in eh, treba je prisiliti eh, te države, da pogledajo, kako je za to poskrbljeno doma in da za njih poskrbijo, kajti eh, morajo biti brez, brezplačne, če želimo, da bodo lahko tudi ti ljudje, ti bolniki uživali te pravice, o katerih govorimo tu v tem okviru. In, Potrebno je tudi reči, da eh, če bi ljudje vedeli za to možnost in imeli, če bi državljani imeli to informacijo, bi te možnosti tudi v večji meri izkoriščali. In eh, dejstvo je, da bolje je do tega priti domače, ni mogoče pa poskrbeti za to, da je to možno narediti druge. Gospa Herzog. Hvala lepa, predsedujoči želim pozdraviti tudi predstavnike mađarskega predsedstva tukaj eh, v parlamenti. Gre za posebno direktivo in prav smo imeli, da smo jo izuzeli iz direktive o storitvah. Čestitam eh, tako eh, poročevalca v senci kot Johna in eh, ne smemo osporavati tu eh, dožnosti in obveznosti posameznih držav članic, ki imajo tudi dožnost skrbeti za, drž, eh, za zdravje svojih ljudi. Namen te direktive pa je zagotoviti kakovostno zdravljenje v primeru redkih bolezni. Tu so naravne dejstva, kot so naprimer zdravljenje v toplicah, naprimer na mačarskem kar bi eh, lahko pomagalo tudi še drugim pacijentom iz cele eh, Evrope. Treba je poskrbeti za to, da bodo državljani resnično videli, da je Evropa za njih in eh, zadeva njih. Hvala. Hvala, predsedujoči. Mnogi izmed nas imamo zdravje za nekaj samoumevnega. Ko ne potrebujemo storitev. Če pa se naše zdravje poslabša, pa še kako vemo, kako pomembno je, da lahko uživamo tako zdravstveno varstvo, ki bo kakovostno v okviru sistemov, ki ne bodo samo dobri in učinkoviti. Državljani Evropske unije imajo možnost pristopanja še eh, k varstvu tudi druge, v drugih državah, kadar eh, ne morejo doseči ozdravitve eh, v svoji državi. Pogosto tega tudi zato ne morejo, ker je drago in kadar ni izbere, potem je potrebno imeti na voljo sistem, kjer ne bo eh, birokracije in kjer bomo okrepili dostopnost in učinkovitost. In eh, ko eh, govorimo o čezmejnem zdravstvenem varstvu, eh, se moramo tudi eh, zavedati, da potrebujemo to možnost predhodne privolitve oziroma odobritve. Tu pravila od sistema do sistema niso enaka, vendar so možne rešitve za Evropsko unijo, zato da bi imeli čim boljši sistem. Gospa Rojtnovak gospod predsedujoči. Pravo olajšanje, da je parlament končno prišel do političnega soglasja glede čezmejnega zdravstvenega varstva, eh, kaj ti eh, pravzaprav eh, tekom številnih let se je s tem ukvarjalo samo Evropsko sodišče. Gre za zagotavljanje, zagotavljanje ustreznih pogojev vračila stroškov za tako zdravljenje. Zahvaljujem se gospej Grostet in gospodu Bauisu da sta eh, prišla do tega sprejemljivega eh, sporazuma in eh, vključno z ustreznimi varovalkami kar bo pomenilo, da, bodo, da bo zdravljenje za redke bolezni postalo bolj dostopno to tudi pomeni, da bo ena od eh, mojih dolgoletnih ambicij tudi bila na področju zdravstvenega varstva izpolnjena. Eh, tu so, eh, tu so eh, tudi različne internetne storitve in informacije, ki so eh, na voljo v zvezi z zdravstvenim varstvom. Gospod Stojolan ima besedo. Hvala predsedujoči. Naj najprej čestitam Geriju, eh, ministrici Geri eh, za, za njen mandat in čestitam tudi vsem tistim, ki so prispevali k temu osnutku poročila o katerem sedaj razpravljamo. Kot veste, je Romunija ena od tistih držav, ki je imela pridržke v zvezi s kompromisnimi rešitvami, ki so bile dosežene eh, na ravni sveta. In eh, ti zadržki ne pomenijo, da Romunija nasprotuje čezmejnemu zdravstvenemu varstvu, temveč eh, Romunija s tem odraža skrb romunske vlade oziroma eh, njegovo zaskrbljenost glede finančne vzdržnosti tega pristopa in tudi še dodatne čezmejne razsežnosti, ki jo to lahko ima. Kot veste, so države članice, ki imajo zelo nizke, eh, nizek nacionalni proizvod in potrebno je čim bolj zmanjšati to eh, tveganje, hkrati pa tudi menim, da reforma zdravstvenega varstva v državah članicah tudi nekaj, kar je zelo pomembno. Menim tudi, da bi morala Evropska komisija narediti več za reformo zdravstvenega sistema. Hvala. Gospa Klas. Z mobilnostjo pacijentov smo naredili velik korak naprej k Evropi državljanov. Ta direktiva je dobro zastavljena. Nima le. Eh, očeta Johna Bowisa, ampak tudi mati Françoise Krostet. Hvala lepa za odlično upravljeno delo. Dolgo smo razpravljali o pravi poti in danes vemo, da nismo na avtocesti, ampak da smo postavili temelje, na katerih lahko gradimo. Situacija je zapletena. Imamo 27 držav članic z različnimi izhodišči, tako kar zadeva zdravstveni sistem, kot kar zadeva zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno, zdravstvene storitve eh, v drugih državah članicah in ureditev teh storitev predstavljajo pravo pot. Na ta način bomo ukrepili odgovornost držav članic, hkrati pa vsem eh, pacijentom omogočili dostop do storitev, ki jih ponujejo druge države članice. To predstavlja velik napredek, predvsem na področju redkih bolezni. Vse države članice nimajo enakih možnosti, sedaj pa bodo lahko vsi pacijenti imeli dostop do istih storitev. Za ljudi iz moje regije, ki meji na Belgijo, Francijo in Luksemburg, je ta direktiva eh, velik uspeh, velika pridobitev in obogatitev življenja v Evropi. Hvala, gospod Fernandez. Eh, hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi, ta direktiva bo zagotovila, da lahko vsakdo v Evropski uniji uživa zdravstveno varstvo in sicer na podlagi teh pravic, ki eh, so eh, tudi. Eh, pravzaprav utemeljene tudi na, eh, v okviru eh, sodišča in eh, potrebno je omogočiti pacijentom, da lahko izvajo te pravice in da dobijo tudi pravico do povračilo stroškov za tako varstvo. In to je tudi njihova prednost kot evropskih državljanov. Potem so tu tudi pobude za raziskave. Vse to je vključeno raziskave na področju redkih bolezni, potem tudi diagnosticiranja bolezni in podobno. Ta direktiva pravzaprav koristi vsem evropskim državljanom. E, zato to je neustrezno reči, da so eh, da bodo najbolj pravzaprav to direktivo lahko izkoristili tisti, ki so najbolje eh, informirani. Ne moremo ostati izven eh, tega sistema, to direktivo moramo sprejeti zato, da lahko gremo naprej s to modernizacijo in da lahko omogočimo ustrezno zdravstveno varstvo vsem evropskim državljanom. In eh, naša krasna poročevalka je opravila sijajno eh, delo, gospa Grostet. Eh, sedaj začenjamo s postopkom pritegniti pozornost za tiste, ki želijo besedo. Ne glede na izjemen pomen eh, eh te teme, tega vprašanja, vprašanja, pa prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo, kajti sicer vas bom eh, prekinil. In eh, vsem se vam najlepše zahvaljujem za vaše prispevke, to velja za vse eh, poročevalce, sedaj prehajamo na ta postopek. Gospod Sogevod. Vége érhetetlen várakozási listák végét a saját országban. Hvala predsedujoči. Tu so najrazličnejši vediki, kot so dolge čakalne vrste, eh, potem eh, pomankljive eh, možnosti varstva in tako dalje. Vsi razumemo zaskrbljenost in skrb držav, ki nimajo veliko denarja za nudenje zdravstvenega varstva. Ni več mikrofona, pravi govornik. Karjon ha igennel szavazunk újabb óriási erőfesztést kérünk a. Če bomo glasovali pritrdilno, bo to pomenilo, da bomo zahtevali še dodatne napore od revnejših, če pa eh, eh, glasujemo unikalno, pa eh, spet ne bomo uspeli doseči česa pozitivnega. Upamo lahko, da bomo našli rešitve, da uskladimo Eh, te probleme. V moji državi, eh, naprimer, eh, se pogosto dogaja, da prihaja celo do konkurence pri teh storitvah. Hvala, predsedujoči. Tu so naprimer nekatera dopolnila v določenih državah, članicah, včasih se celo zgodi, da sam se ne bom pridružil oziroma ne bom eh, gla, eh, glasoval eh, pozitivno. Eh, prišlo je eh, eh Torej, eh, prišlo je naprimer do posebnega primera eh, zdravnika, ki je odredil eh, preveliko dozo pomirevala, zaradi česar je pacijent umrl, prepovedano mu bilo delovati v svoji državi, potem pa je šel v Nemčijo in tam upravljal svojo prakso naprej. In še drugi primeri, ki kažejo na to, da je v evropskem pravu pravzaprav so možnosti, ki, ki ta to vrstno početje omogočajo. Mikrofon je bil izključen. Gospa Morva je minuto. Hvala lepa predsedujoči. Naj vprašam predstavnika oziroma predstavnica eh, mađarskega predsedstva, da naredijo vse v času mađarskega predsedovanja skupaj. Eh, s komisijo, da se osredotočijo na potrebe bivših eh, komunističnih držav na tem področju. Ko govorimo naprimer o zdravstvenem varstvu, o zagotavljanju zdravstvenih storitev prek meja, potem ne smemo pri tem pozabiti primerov kot na Mačarskem, ko zdravnik naprimer eh, dela dela za eh, plačo, ki znaša naprimer 250 evrov ali pa naprimer, ko zelo malo zaslužijo eh, tudi eh, bolniške sestre in podobno. Ali lahko preprečimo nastanek? Mikrofon je bil izključen. Is not here, so we go. Zervia.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 pacijentovega zdravstvenega varstva. Vendar pa, kar me skrbi, eh, so ti zadržki v zvezi z zdravstvenim turizmom, kar eh, samo kaže na to, da so ljudje zaskrbljeni, zaskrbljeni za eh, svoj življenjski standard. In se bojijo, da bodo prišli pacijenti in da bodo v državi, kamor pridejo na zdravljenje, povzročili podaljšanje čakalnih vrst. Vendar pa ni razloga za tako skrb, kajti vse bo moralo potekati v skladu s pravili. In tu smo spet pri tej zgodbi o polskem vodovodarju. Uh, Pomen eh, te direktive je zelo velik imel pa bo bistvene posledice za posamezne zdravstvene sisteme v posameznih državah. Kljub temu pa bi na ta način prišli do direktive, ki bodo pomenili bolj opredeljeni eh, status eh, oziroma položaj eh, v zdravstvenem varstvu in države članice, ki ki eh, so eh, bile eh, tudi v situaciji, ko so lahko izbirale zdravstvene storitve, ki postanejo predmet to vrstne obravnave in sicer v okviru tega instituta predhodne odobritve. To bi pomenilo avtonomijo držav, hkrati pa tudi zagotavljajo čim boljše storitve. Čestitam gospodu Bovisu in ekipi. Colleagues. Mr. Kelly. Mi je žal, eh, dragi kolegi, da vas eh, toliko priganjam, gospod Kelly. Predsedujoči, zelo prijazni ste, da nam vsem omogočite eh, to eno minuto, da se lahko vključimo v razpravo. Ta razprava je bila zelo zanimiva in tudi zelo poučna. Zlasti zato, kar Evropska unija namenja prednost pacijentov, ne glede na to, ali so revni ali bogati. To bo pomenilo urejanje teh problemov na enem samem e, okencu in to je zelo pomembno. Hkrati pa bo ta direktiva tudi pomenila pritisk na posamezne države članice, da zagotovijo ustrezno raven zdravstvene oskrbe za vse pacijente. In naj še rečem, in sklenem, da je raven zdravstvenega varstva zelo pomembna in k temu se bomo morali še povrniti. Hvala lepa. Thank you very much. Potaradži. Stošur, Gyuri államtitkár asszony. Grat Hvala. Najprej je potrebno poudariti, da Eh, je treba poskrbeti za ustrezno informiranje pacijentov, to je zelo pomembno, eh, zato da bodo vedeli, kakšni so pogoji, pod kakšnimi pogoji je to možno, potem zlasti opozarjati na eh, to, da je to pomembno za redke bolezni, da ne bi smeli biti v situaciji, da morajo vnaprej plačevati za te stroške in uh, eh, naprimer različne uh, meje med Avstrijo, Mačarsko in uh, Romunijo in tako dalje. Tu je še veliko neizkoriščenih zmogljivosti. Domnule președinte, accesul la serviciile medicale transfrontaliere este o condiție de bază. Gospod predsedujoči, dostop do čezmejnega zdravstva je nujni pogoj za to, da bi pacijenti dobili najboljše možno zdravljenje. To pa lahko dosežemo z jasnimi pravili. Podpreti moramo pravice pacijentov s tem, da jim damo pravice in s tem, da podpiramo sodelovanje med državami članicami. Zagotoviti moramo, da pacijenti dobijo informacije o čezmejnem zdravljenju. Takšni čezmejni programi lahko dajo na voljo informacije in omogočijo, da uporabijo ta sistem in da prida čim manj zlorab. Zaradi tega mislimo, da preko spodbujanja takšnih učinkovitih sistemov čezmejnega zdravljenja lahko na čim boljši način izvajamo to direktivo. Hvala lepa. Gos besedo ima gospod Balčicis. Če je še srbost dokument. Gospod predsedujoči, rad bi čestital vsem, ki so zdelovali pri tem poročilu. Veliko ljudi se sooča z nejasnimi informacijami o tem, kako priti do storitev v drugi državi članici in kdo je odgovoren za zdravljenje po posegu. Nekateri recepti niso priznani v drugi državi članici. Obstoječi sistem je v tem trenutku zelo zakompliciran znanstveni napredki ravno tako niso enaki v vseh državah članicah. Novi sistem bi omogočil uporabo na prednosti notranjega trga in bi pozitivno vplival na sistem v državah članicah. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Nikolino. Grazie, presidente. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Prav gotovo gre za zelo pomemben ukrep. In treba se je zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri eh, tem poročilu. Eh, čezmejno varst, zdravstveno varstvo pomeni, da ima bolnik tudi možnost izbire. In to je bistvena značilnost Evropske unije. Torej, mobilnost, ki bo sedaj priznana tako za redke bolezni, kot tudi za zelo eh, za bolezni, ki potrebujejo eh, specializirano obravnavo. In zato se mi zdi, da je to zelo pomembno, ker gre za pravico do zdravstvene eh, obravnave. In gre predvsem za pravico državljanov. In ta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 predloga za to direktivo je v tem, da eh, omogoči pravno varnost za eh, bolnike, ki koristijo eh, čezmejne zdravstvene storitve. To je cilj vsega tega. Vidimo pa tudi, da ne gre samo za različne stroške, ampak tudi različna sredstva, Eh, ki jih države članice dajejo na voljo bolnikom, da si lahko privoščijo to nego. Eh, to zadeva zlasti češke bolnišnice, zato nastajajo določena tveganja s to direktivo. Eh, Naprimer, tveganje zdravstvenega turizma. Kljub temu pa menim, da ima ta direktiva prednosti. Hvala. Hvala, Hvala lepa. Besedo ima gospa Omen Rojten. No, laveo en el plan. Ni v vrani. Zato ima besedo gospod Mikolašik. Gracias. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Rad bi čestital naši poročevalki kot tudi očetu te direktive John Voice za to, da so pripravili to zakonodajo za pravice pacijentov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Zakonodaja na tem področju do danes ni bila jasna in je povzročila veliko težav na tem področju, še posebej, ko gre za redke bolezni. Zelo sem zadovoljen, da direktiva vsebuje posebne določbe za takšne vrste pacijentov. To pomeni, da mora ta zakonodaja služiti vsem, ki potrebujejo zdravljenje, ne samo tistim, ki se to lahko privoščijo. S tem bomo tudi spodbudili mobilnost pacijentov v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Pirilo. Presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Dostop do čezmejnega zdravstvenega varstva je bil sedaj um, v znamenju um, ovir in tudi težko je bilo ugotoviti uh, posamezne odgovornosti na področju čezmejnega zdravstva. Direktiva, eh, o kateri bo glasoval Evropski parlament, je prav gotovo pomemben korak naprej, kaj ti pojasnuje uh, administrativne vidike in tudi izboljšuje sodelovanje med državami in tudi zvišuje standard zdravstvenega varstva. Z nacionalnimi informacijskimi centri bodo pacijenti imeli na voljo eh, informacije o tem, kaj nudijo druge države in tudi o tem, kako morajo izvesti te postopke tudi v primeru pritožb. In to ne temelji na ekonomskih možnostih posameznika, temveč na eh, svobodni izbiri vsakega posameznika. Morku najte. Hvala lepa. Gospa Marko Najc. Sveikinimo in praneši. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi čestitala poročevalki in vsem tistim, ki so sodelovali pri tem zelo pomembnem dokumentu. Gre namreč za zelo dolgotrajno pot k temu kompromisu. Obstaja tudi nekaj skeptičnih stališč zaradi različnih cen, za upravljanje storitev in zaradi možnosti, da bi s tem prišlo do zdravstvenega turizma. Vendar pa imajo države članice mehanizme za kompenzacijo teh negativnih posledic. Moramo zagotoviti, da imajo pacijenti možnost za prestop meje v drugo državo članico in dobiti zastojn storitev. Kakšne bi bile največje ovire? jezikovne ovire ali pomankanje informacij. Zato imamo stike za točke za stik in pa dostop do informacij, kar je pomembno za nas. Samo z harmonizacijo truda lahko dosežemo veliko. Gospod Arsenis. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Govorimo o direktivi, ki se resnično ukvarja z vprašanjem dostopa do zdravstvenih storitev v državah članicah. Direktiva to harmonizira in postavlja različne pogoje. Strinjam se s kolegi, ko pravijo, da morajo biti zdravstvene storitve visoko kakovostne storitve in ljudje bi morali imeti dostop do takšnih storitev v svoji lastni državi. Včasih pa je potrebno iti v drugo državo, še, še posebej, ko gre za nove vrste zdravljenja pri redkih bolezni. Rad bi pozdravil tudi omembo zdravstvenih storitev v centrih za dobro počutje in zdraviliščih. Mislim, da je to zelo dobro, kajti to zelo koristi pacijentom, zato dobijo čim večji, boljši dostop do skladov za zdravstvene storite. Gospa Krval ima besedo. Smejo prezident, smejo komisar. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister. S to direktivo bomo dobili pravila za dostop do čezmejnih zdravstvenih storitev, da bo to čim bolj varno in kakovostno S tem bomo tudi spodbujali sodelovanje med državami članicami in zaščitili nacionalne pristojnosti. Govorimo o temeljnih vrednotah, o, o univerzalnosti, o enakopravnosti in solidarnosti. Prednosti so jasne za naše pacijente, še posebej za tiste, ki trpijo zaradi zelo redkih in zakompliciranih bolezni, tako bodo dobili dostop do centra odličnosti za zdravljanje, kjer se bodo lahko zdravili. Ta direktiva je še en primer za to, kako Evropa služi našim državljanom. Gospa Grostet in gospod komisar si resnično zaslužijo čestitke. Najlepša hvala, gospa Karvaljo. S tem je zaključen sklop Catch the Eye. Oziroma zadnja je govornica, gospa Popdopa. Ja, Gospod predsedujoči, čezmejne zdravstvene storitve so zelo pomembne. In ta direktiva postavlja prave pogoje in temelje za dostop do zdravstvenega eh, varstva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 bo prišlo tudi do pritiska za posodabljanje sistemov zdravstvenega varstva v državah članicah. Zagotoviti moramo pa tudi eh, mreže med različnimi sistemi zdravstvenega varstva v državah članicah. Cilj je izmenjava najboljših praks, spodbujanje e-zdravstvenega varstva in pa izboljšanje kvalitete v zdravstvenem varstvu. Najlepša hvala, s tem je zaključen sklop pritegnite pozornost predsednika. In sedaj bomo dali besedo komisarju Johnu Daliju, ki bo govoril v imenu komisije in se odzval na različne prispeke kolegov, ki smo jih slišali. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, spoštovane poslanke in poslanci. Še enkrat bi rad čestital Evropskemu parlamentu za to, da so dosegli zaključek tega direktiva. Zelo sem zadovoljen, da lahko sprejmemo to direktivo. Ne morem se strinjati s, tem, s temi, ki pravijo, da bomo s tem spodbudili zdravstveni turizem in da bodo s tem eh, zdravstvene, zdravstvene eh, zavarovalnice želeli zmanjšati stroške. Ravno nasprotno, odstravili bomo ovire za to, da bi pacijenti dosegli čim boljše zdravljenje. S tem bomo poskrbeli za dobro zdravje in okrepili javno zdravje v Evropski uniji. To mora biti spodbuda za države članice, da investirajo v lastne zdravstvene sisteme. Veliko krat sem v javnosti, ko sem govoril o tej direktivi, dejal, da ne želimo iz naših državljanov narediti nomade. Želimo si, da bi naši državljani dobili najboljše možno zdravljenje v lastni državi. S to direktivo pa smo še uklesali pravice pacijentov v našo zakonodajo. Naše delo pa se tukaj ne ustavi. Gospa Parvanova je zastavila vprašanje v zvezi z možnostmi, predlogi za interoperabilnost. Tukaj moram dejati, da je interoperabilnost ključnega pomena za to, da bi ta pobuda, ta direktiva postala operativna in da bi jo lahko izvajali. Ne moremo si predstavljati dobrega izvajanja te direktive brez dobre interoperabilnosti sistemov e-zdravja izboljšati pa moramo tudi kakovost v našem zdravju in zdravstvenim eh, sistemi. Zelo se že veselim, da bom spremljal pravilno izvajanje te direktive v državah članicah. Veliko pa moramo še storiti tako na evropski in nacionalni ravni, zato da bi lahko zagotovili sodelovanje med različnimi zdravstvenimi sistemi v Evropi in da bi to postalo realnost lahko računate, da se bom povsem posvetil tej nalogi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj damo besedo gospej Gjuri. Toplo jo pozdravljamo in izrekamo dobrodošlico, ker tukaj predstavlja novo predsedstvo Mačarske. Izvolite, gospa Gjuri. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za vašo prijaznost. Spoštovani kolegi, poslanke in poslanci. Gospod komisar, zelo sem hvaležna za to izmenjavo stališč, kajti tukaj smo povdarili najpomembnejša vprašanja, ki smo jih zelo težko rešili v pogajanjih lansko leto krok te direktive. Večina poslancev je izrazila podporo. Res je, da direktiva podpira bolj transparenten režim, kar bo koristilo našim državljanom. V razpravi o načrtu našega predsedovanja se bomo, bomo povdarili, da se bomo sredotočali na državljane v času našega predsedovanja. Res pa je, da obstaja še veliko možnosti za izboljšanje, kot je povedal gospod Dali. Razprava je bila zelo zanimiva ko smo govorili o direktivi o storitvah, o enotnem trgu in kako bi lahko to prilagodili na pravice pacijentov. Mislim, da je bila rešitev zelo modra in bistra, kaj ti lahko se verjetno spominjate vsega prahu, ki se je dvignil okrog te direktive o storitvah. Zato je bilo dosti bolje, da smo razpravljali o tem izvedika pacijentov svobodnega gibanja pacijentov in pa da bi dosegli cilj boljšemu služenju našim državljanom. Pomembno je bilo tudi, da smo okrepili svobodo izbire. To so zelo pomembna načela. Eno od teh je bila svoboda izbire. Zelo sem vesela, da bomo direktivo sprejeli v času mačarskega predsedovanja, čeprav nismo samo mi delali na tem, ampak je to zaslužek predvsem belgijskega in španskega predsedstva, kot tudi vas v Evropskem parlamentu. Zelo sem vesela, da bomo s tem sodelovanjem med svetom in parlamentom delali v korist naših državljanov. Najprej hvala. Gospa Giori, sedaj pa damo besedo gospej Grestet, ki je poročevalka in Še sam bi rad čestital za odlično upravljeno delo, ki ga je upravila sama skupaj s pročevalci v senci na tem zelo zakompliciranem področju. Zato mislim, da bi o tem morali veliko govoriti, kajti to je vprašanje, ki bi moralo postati jasno vsem državljanom. Izvolite, gospa Grostet, najlepša hvala. Gospod predsedajoči, popolnoma se strinjam z vami, rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so sodelovali v razpravi za to, da so izrazili svojo podporo tej direktivi. Rada bi se zahvalila tudi poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin, ki so prispevali. Uh, k tej direktivi Dagmar Odberend in tudi drugi. Vsi so aktivno sodelovali za to, da smo dobili politični dogovor 21. septembra s svetom. Jutri pa bomo glasovali o tej direktivi. Kolegom, ki so omenili zdravstveni turizem, lahko rečem, da bomo to zelo pozorno spremljali. Obstaja varnostna klauzula za države članice, kjer piše, da države članice lahko nadzorujejo načrtovanje izvajanja zdravstvenih storitev in uporabo infrastrukture, zato da bi se izognili temu pojavu zdravstvenega turizma. Direktiva ni dovolj veliko potezna. To, tudi to so omenili tukaj. S tem se strinjam, vendar pa smo šele v prvi fazi. Gospod komisar Dali nam je zelo pomagal in vem, da se z menoj strinja. Vsi se bomo trudili za to, da bomo to direktivo izvajali čim bolje čez 30 let mesecev mora ta direktiva biti popolnoma prenesena in poskrbeti za to, da bodo državljani lahko dobili dostop do teh pravic, ki jih določa ta direktiva. Jutri bo odločilen dan. Zato upam, da bomo lahko vsi uživali v tem uspehu zaradi te dektive, kajti gre za uspeh, ki ga bomo podarili tudi našim pacijentom. Končno bomo priznali pravice pacijentov za to, da dobijo čim bolj kakovostne zdravstvene storitve. Najlepša hvala. S tem smo zaključili sklop vseh govornikov v tej razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu je. neobičajna skupna razprava o Alzheimerjevi bolezni in o inhalatorjih za astmatike.